Bien, mes chers collègues, nous allons euh, reprendre notre séance. Dragi kolegi, bomo nadaljevali z našo današnjo sejo. Zelo me veseli, da lahko med nami pozdravim gospod Mglejc. Zelo dobro jo poznate, je direktorica Evropske agencije za okolje. In nas je danes počastila z obiskom, najprej bo podala predstavitev, ker predstaviti, ko je poročilo za leto 2010 o stanju evropskega okolja in obetih oziroma izgledih. Po predstavitvi bomo lahko postavili vprašanja in izmenjevali izkušnje. Dobro dan in najlepša hvala za vabilo. Z velikim veseljem sem prišla danes odbor, da vam predstavim že četrto poročilo o stanju evropskega okolja za leto 2010. Ker ste so zakonodajalci tudi, kar zadeva evropsko zakonodajo na področju okolja, veste, kakšna je bila situacija v preteklosti in kako moramo iti naprej. Mislim, da imamo pred seboj zelo zanimive elemente v tem poročilu. Ne gre samo za enotno besedilo, tukaj imate sintezno poročilo, tega ste dobili. To je v bistvu integralna ocena, ki temelji na štirih eh, temeljnih elementih. Gre za opredelitev megatrendov, globalnih megatrendov, ki jih eh, imamo v našem poročilu. Eh, na voljo še ni dovolj izvodov, za kar bomo poskrbeli. Potem smo upravili tematske ocene in sicer 13 evropskih tematskih ocen, ki si jih bomo pogledali kasneje. Pogledali smo si, kako so se odrezale države, kakšne so bile napake. Poleg tega smo združili 38 eh, nacionalnih okoljskih ocen, to je nekaj posebnega, što je za partnerstvo. Naš cilj je bil ta, te ocene redno aktualiziramo, mogoče ne eh, vsako eh, leto, ampak eh, redno, tako da bomo imeli čim bolj aktualne informacije, s katerimi bomo delali. Zelo veliko je materijala. Predstavila bi samo nekaj ključnih sporočil in zaključkov. Naši boste deset takšnih ključnih sporočil, nekatera bom predstavila tudi sama. Kot pri prejšnjih ocenah je osnovno sporočilo, da okoljska politika deluje, napredujemo. Vendar pa moramo narediti še več, kaj ti pojavili so se veliki izzivi. Okolje, v katerem vsi živimo in delujemo, se kopiči vedno več zadev in ključno pri teh naborih bo, da bolj učinkovito izvajamo sprejete politike. Drugo sporočilo je, da okoljski izzivi ne morejo več biti obravnavani v tako preprostem, koliko doslej. V preteklosti smo se ukvarjali izolirano za posameznimi elementi, vendar pa izzivi, ki smo jih ugotovili pri globalnih megatrendih in v sintezi, postajajo vse večji, kompleksni, zapleteni in med seboj prepleteni, tako da povezujejo socialne in gospodarske elemente v globalnem pogledu. Poskrbeti je treba, da te kompleksne, razvijajoče se procese povežemo med seboj in iz tega potegnemo strezne koristi. Teh 13 ocen in naslove, ki jih boste poznali, morsko okolje, biotska raznovrstnost, varstvo narave in tako naprej, smo prišli na štiri prioritete. Biodiverziteta, naravni resursi, okolje in kakovost življenja. Tukaj imamo povzetke. Mislim, da je vsak eh, dobil eh, to zbirko podatkov glede sistematskih področji. In Videli boste, da, da iz tega izhajajo cilji evropske strategije v tabeli 1.2 na 18. in 19. strani. Boste našli neke vrste vodič skozi celotno politiko. Torej, želimo si doseči določene cilje, nekje smo napredovali zelo, drugot manj. Če začnemo z podnebnimi spremembami, je Evropska unija zavezana izpolniti kiotske zahteve. Emisije 2009 so že bile 17,3 odstotke pod eh, ravnjo 1990, vendar pa sektorski trendi niso pozitivni v vseh primerih. Sploh na področju prometa, ne. E, bela knjiga je nekaj, kar na kar moramo biti vsi pozorni. Sem Matijasom Ruterjem, generalnim direktorjem, sem se pogovarjal včeraj in ugotavljala, da je treba storiti še več, da bi vplivali na to, kaj se tam dogaja. Nasplošno pa moramo ugotoviti ob kankonskem srečanju, da še vedno za zmanjšanje emisijami toplogrednih plinov ne moremo doseči cilja eh, zvišanja temperature za manj kot dve stopini kar zadeva biotsko raznovrstnost, je Evropa dosegla določene uspehe, vendar pa nam ni uspelo doseči vseh ciljev. Če gremo nekoliko nazaj, Natura 2000 eh, pokriva 18 odstotkov oziroma 80 odstotkov površine Evropske eh, unije, procese, ki smo jih spostavili v državah članice in skupaj za partnerje in uskladili indikatorje do leta 2010 kar zadeva biotsko raznovrstnost. Vse to nam kaže, zakaj nismo dosegli vseh ciljev, vidimo, kaj se je dogajalo med različnimi eh, habitati z različnimi vrstami. Poslabšanje ekosistemov pomeni, da ne bomo dosegli cilja, kar zadeva ohranjanje biotske raznovrtnosti. Habitati 31 odstotkov jih je še ne poznali, to kaže, da moramo še marsikaj narediti. Primam tukaj materialni viri in odpadki, tukaj treba marsikaj narediti. To področje moramo nekako ločiti od gospodarske rasti, to nam je deloma uspelo. Evropa bolje porablja svoje vire, vire Kljub temu pa še vedno imamo ogromno količino odpadkov, ki se odlagajo na deponijah. Na področju eh, varstva voda smo napredovali tudi z eh, SO2, CO2, eh, svinca smo izboljšali stanje, še vedno pa imamo razloge za zaskrbljenost, tudi čiščenje odpadnih voda je problematično. Tukaj imamo še celo vrsto prepovedanih kemikalij, ki predstavljajo veliko okoljsko in zdravstveno tveganje Evropske unije. Če prejdemo na C, gre za ocene, nacionalne ocene. Tukaj vidimo kot organ, ki primerja ocene, povezave med temi nacionalnimi ocenami. Lahko eh, razmislimo o tem, kako bolje napredovati na osnovi tega, kar smo že dosegli in tam, kjer ni bilo napredka, kako spremeniti eh, procese in razvijati nove eh, predpise. Veliko odgovorov bomo našli v nacionalnih ocenah, ker gre za kompleksna vprašanja. Obstoječe okoljske politike delujejo, zato moramo poskrbeti za to, da jih bomo popolnoma uveljavili in izvedli. Vendar pa iz eh, nacionalnih ocen iz našega dela ni popolnoma popolnoma jasno, eh, katere ukrepe bi uporabljali v določenih razmerah, eh, ker kot poslanci prihajate iz eh, celotne Evrope. Veste bolj, kaj se dogaja tukaj in mogoče boste dobili z temi ocenami boljši upogled v to, kakšna je raznolikost med državami na tem področju. Poročilo za leto 2010 eh, uporablja proces skupnega lasništva z državami članicami eh, z vzpostavljanjem skupne strukture, kar nam omogoča primerjanje ukrepov in učenje drug od drugega. Tukaj imamo zelo veliko pomembnih informacij, vidimo, kaj deluje, kaj ne deluje, kaj ne deluje v določenih okoljih in kakšne, kakšne nepričakovane Posledice imajo določene politike. V delu A imamo dodatno razsežnost neke vrste ovoj okoli eh, vsega, kar počnemo. In to nam kaže, eh, kakšno je okolje v Evropi, tudi družba in gospodarstvo, odvisno od različnih eh, sil. Povečujejo se tveganja, negotovosti in vedno bolj smo priča pospešenimi vsega pospešenim vzajemnim reakcijam, tudi med različnimi okoljskimi sektorji. To moramo obvladati in upravljati, kar pomeni velike izzive. Ugotovili smo nekaj ključnih sporočil, izboljšati monitoring in uh, oceno bodočih eh, rezultatov, ne samo uporabljati trenutne rezultate, treba je vključiti dolgoročne ukrepe pri načrtovanju politike in ko imamo pred seboj okoljske politike, moramo vzpostaviti povezavo z globalnimi megatrendi in zagotoviti, da bodo vse ostale politike, naprimer gospodarska, trgovinska politika, upoštevale svojo vlogo eh, pri doseganja okoljskih ciljev, tudi nenameravanih. Če spogledamo kompleksnost izzivov, postane jasno, da potrebujemo bolj integrirano politiko, ki bo vključevala vse sektore, kako lahko to ustvarjamo. Če boste prebrali sintezo, boste ugotovili, kakšen je namen vsega skupaj. Treba je zagotoviti več naravnih informacij o resursih, ki so na voljo da vidimo, kaj imamo na voljo, kako se narava poslabšuje z podnebnimi spremembami. Tako da se treba vprašati, ali bo šesti okoljski program vseboval to, kar ima sedaj. Dejstvo je, da ugotavljam, da moramo zadeve povezati bolj z drugimi sektori, z kmetijstvom, z ribištvom in tako naprej. Naj podarim samo dve zadevi za zaključek. Kot prvo imamo tukaj učinkovitost, to je zelo integriran pristop. Zelo pomembno je, da to povezamo z upravljanjem z naravnimi resursi in ekosistemi na drugi strani, a potem družbe. Če se osredotočimo na učinkovitost rabi resursov, potem bomo ugotovili, da ekosistemi dajo določene vire, tako da lahko ohranimo rast samo na tem, da učinkovito uporabljamo vire, ki jih imamo na voljo. Imamo nekaj elementov, na katere moramo biti zelo pozorni. Vedeti moramo, odkot prihajajo materialni viri, resursi v Evropi smo zelo eh, odvisni od uvoza materijala. In to bo še največji skeptik eh, ugotovil, da moramo te zadeve upoštevati. Ni samo, da uporabljamo manj resursov in eh, da uravnavamo potrošno ponudbo in popraševanje, ampak moramo ugotoviti, kako bo, biti bolj učinkoviti pri rabi naših virov. Že na mnogo načine smo definirali zeleno ekonomijo, nevarnost izhoda iz recesije je, da se bomo vrnili na staro in da bo to potem zelena ekonomija. Pa vendar si želimo podati neke smernice eh, za ozelenitev ekonomije do leta 2015. Očekovita raba virov, management naravnega kapitala in upravljanje z zeleno ekonomijo. Vse to skupaj so ključne zadeve. Vse to vodi do koherentne politike. Treba je izkoristiti eh, različne tematike, okoljske tematike v nasprotju z nekoherentnimi. Iz našega dela vidimo, da je koherentnost eh, politike v tem, da so eh, okoljski cilji bolj ali manj koherentni. Na papirju so zadeve zelo dobre, vendar pa že vidimo, da se pojavljajo konflikti in to se potem prenaša v posamezne instrumente, ki se uvelja, uporabljajo na različnih ravneh in, in vodijo do zelo različnih rezultatov. Po eni strani so ljudje zelo učinkoviti, kar zadeva eh, porabo virov, eh, po drugi strani pa zmanjšujejo eh, količino vode, ki gre skozi sistem in s tem se zmanjšuje tudi eh, število polotantov oziroma količina polotantov in to ni pravi pristop. Zaradi tega je treba dobro razmisliti o mešanici različnih okreptov. Kako bomo izboljšali koherentnost? Treba je razmisliti o tem, kako bomo te ukrepe izvajali na različnih eh, okoljih, v različnem obsegu in jih med sebojno povezovali. Ocene, nacionalne ocene, predstavljajo zelo močan motivator za uporabo eh, znanja, ki ga potrebujemo za pripravo eh, politike in tukaj smo vam na voljo za svojimi izkušnjami. Za zaključek ne povem, da je poročilo, saj upam, ne samo nek skupek evropskih ocen, upam, da daje koherentno sliko o posameznih eh, temah in temah, različnih eh, okvirjev, gremo od eh, evropske ravni pa vse do lokalne ravni. In tudi na globalni ravni, kot tudi evropski ravni, vidimo, kako bo pomembno, kako eh, se bomo prilagajali podnebnim spremembam, ki blažili. In te zadeve bodo zelo pomembne v bodočih pogajanjih. Seveda pa bo pomembno tudi, kako bomo sodelovali z našimi sektorskimi kolegi na drugih področjih politike podpiramo delo komisije, ki pripravlja zakonodajo na področju očinkovite rabe virov. Skupno pa moramo poskušati najti nek scenarij, ki nam bo ponudil vlogo za vsakogar, eh, tako na lokalni državljanski ravni, kot tudi na globalni ravni, tako da bomo zagotovili da bo uporaba resursov čim bolj učinkovita in okolju prijazna. S tem bi se vam zahvalila za pozornost in bom z veseljem odgovorila na vaše vprašanja. Hvala lepa, gospa direktorica, za vašo jasno predstavitev. Euh, euh, Mislim, da bo kar veliko vprašanj. ki jih, vam jih bodo postavljali kolegi in s tem bi predala na besedo našej kontaktni osebi. Hvala, gospod Mglejt, za vaše čudovito poročilo. Mislim, da niste do, samo dobro izmerili. Eh, počutje v Evropi, ampak tudi naše počutje, kjer smo odgovorni za velik del evropske zakonodaje. Zelo dobro je prebrati, da smo na pravi poti in da okoljska zakonodaja v Evropi dejansko je uspešna. Pa vendar imam nekaj vprašanj. Osredotočite se na izvajanje in izvrševanje. In pravite, da bi morali pospešiti proces izvajanja. A to pomeni, da si lahko na eni strani odahnemo pri pripravi nove zakonodaje in se osredotočimo najprej na izvajanje, na implementacijo. In ali to tudi pomeni, da če bi države izvedle, implementirale so zakonodajo kot naj bi, bi bilo naše okolje v bistveno boljšem stanju, kot je danes. Lahko morda komentirate to moje pripombo. In kaj menite eh, z tem, kakšna je tista zgodba, ki jo potrebujemo, eh, naš scenarij? Če si pogledamo, kaj se dogaja na trgu, bomo videli, da podjetja postajajo vse bolj trajnostno usmerjena, ne iz kakšnih eh, drugih razlogov kot eh, gospodarskih. Vidimo, da je pomanjkanje virov grožnja za proizvodno. Se vam zdi, da v tem trenutku eh, trgi gredo hitreje naprej kot javnost, kot vlade? Ni zato, da pri konferenci v Cancunu težko vidimo, kako pot naprej, mogoče gre vse hitreje na področju gospodarstva. Hvala za odgovore. Pisal je tudi Joka Martina, ki je pravzaprav vse skupaj sestavil. Zato bi mu dala priložnost, da predstavi svojo, svoje obsežno znanje glede uh, ocen, nacionalnih ocen, potem pa bom sama nekaj povedala o stanju na trgu. Yes, with respect to the uh, question on implementation. Kar zadeva vprašanje o implementaciji. Če si pogledate širne ocene, ki jih je opravilo pet držav članic, štiri države EFTE in šest balkanskih držav, potem boste videli zanimivo sliko. Zanimivo je, na primer, pogledati odnos eh, med napredkom pri implementaciji in velikostjo države. In pogosto boste opazili, da male države z bolj enostavnimi vladnimi mehanizmi bistveno hitreje zadeve in implementirajo in tudi bolj učinkovito kot velike države z zvezno strukturo. Stanje na Zahodnem Balkanu je zelo zanimivo. Se nam kaže, da o pravih pogojih, ključno za finančnimi sredstvi, lahko dosežemo velik napredek v kratkem času kar se kaže v ukrepih, ki jih sprejemajo in tudi to vidimo v poročilih o napredku pri teh ukrepih. Države so tudi zelo pripravljene se učiti druge od druge. Zelo so zainteresirane za twinning eh, projekte, za vzpostavljanje skupnih eh, najboljših praks kar zadeva pospešitev implementacije, bi bilo zanimivo pogledati, kaj eh, je povzročila gospodarska kriza. Ko gre za proračunske razprave, se pojavljajo govorice o varčevanju tudi na tem področju, je pa jasno, da prihaja do integracije, do povezovanja. In integracija na severu Evrope je bistveno drugačna kot na jugu Evrope, da se te stvari dogajajo. In to se tudi odraža v hitrosti izvajanja procesov, kar zadeva vprašanje pospešitve implementacije. Integracija igra zelo pomembno vlogo. ne moremo si odahniti in nič narediti pri nadaljni okoljski zakonodaji, če si pogledamo nacionalne ocene. Takšno zakonodajo bi si seveda želeli. Bi pa si ljudje želeli tudi več jasnosti pri implementaciji, tudi poenostavitev tega, kar se zahteva na mnogih področjih eh, boste videli, da ko gre za primerjavo okoljskih politik z sektorskimi politikami, da je treba izpolnjevati veliko pogojev iz okoljske agende in odeležene eh, vedo, kako izpolniti te zahteve in kako to storiti na čim bolj stroškovno učinkovit način. Gre za poenostavitev in za razjasnitev, ki bi omogočil hitrejšo implementacijo. Uh, um, Kar zadeva ta narrative, to, ta scenarij, ki ga potrebujemo. Pri globalnih megatrendih boste našli nekaj zelo dobrih odgovorov na to vprašanje. Bom pa poskušala odgovoriti. Razlog za to, da trgi gospodarstva vidijo, da morajo biti učinkovite, kar zadeva porabo virov, je v tem, da veliko surovin trenutno v kritični situaciji imamo zato velik ekonomski pomen, eh, ki je povezan z njimi. In podjetja, ki z njimi rokujejo, ugotavljajo, da imajo zelo malo virov na voljo in vedo, da nimajo teh virov tako preprosto pri roki. In to vodi do bolj učinkovite rabe eh, resursov. Ampak po drugi strani vidimo izboljšanje eh, večje učinkovitosti pri rabi resursov, vidimo bolj učinkovito izvajanje eh, gospodarskih procesov, vendar pa se sama ekonomija veča in težko je slediti vsemu skupaj, kar je mogoče zanimivo je področje patentov. Govorili, pogledali smo si inovacije in tukaj imamo zelo optimistične slike in potem vidimo, da imamo veliko eksplozijo takih zadev. In tukaj je vprašanje, kako se tehnologije dejansko prenašanju, ki imamo na določenih področjih, zelo veliko patentov. Nekatere panoge so dlje in um, družba bo morala slediti, tako da bomo lahko oblikovali skupne scenarije. Poskušala sem se delno odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala lepa. Chris Davis. Hvala lepa. Ja, hvala tudi profesor McGlade. Zelo me veseli, da lahko zdaj eh, postavim vprašanje, ki sem jih vedno želel postaviti. Začnimo z okolj s, z podnebnimi spremembami. Poročilo nam pravi, da smo na dobri poti, da zmanjšamo emisije do leta 2020 za 20 odstotkov, po drugi strani pa pravi tudi, da te številke predstavljajo samo to, kar emitiramo v Evropski uniji. Mm, prihaja pa tudi do izvoza emisij. Nisem si vsega pogledal, ampak zgleda, kot da je naš, naš neto prispevek glede eh, globalnih emisij nič. Lahko to potrdite? Mogoče smo na dobri poti, da bomo prišli do ničnih emisij do leta 2020. V bistvu smo. Eh, večino eh, rasti na področju CO2 izvozili, še prav vidim. Še po ročilu pravite tudi, da je Montrealski eh, protokol bistveno bolj prispeval k razmanjšanju toplogrednih plinov, kot karkoli smo stvorili v okviru Kjotskega protokola. To bi kazalo na to, da bi si mogoče bolj ogledali tiste rešitve, ki so nam bliže. Naprimer, tehnološke substitucije in podobno. Kakšne so možnosti, ki jih imamo na voljo in eh, bi jim lahko dali večji povdarek pri izbiri energetske politike, kar zadeva zviševanje gladine morja, 3 mm na leto naj bi se zviševala gladina morja. 3 mm na leto. Nekaj vprašanj k temu. Roger Helmer, eden naših vodilnih euroskeptikov, pardon, eh, skeptikov, kar zadeva podnebne spremembe, bi dejal, da je bil marsikaj, nikjer nisem videl, dokazal, da se, da se dviguje gladina vode. Tudi jaz sem bil pred 15 leti nekje, pa se nič ne vidi, da se bi kaj spremenilo. Ampak s tem so povezani tudi naslednji dve vprašanji. Zakaj ni več uh, otepljivih dokazov za to, da se gladine povišujejo. Zakaj tega ne vidimo? In tudi, če se povišuje, kako pridemo do enega metra v stoletju? To je namreč zelo veliko povišanje samega volumna morja. In potem še vprašanje glede implementacije. Države članice naj bi nekaj potegnili iz večje jasnosti. Vprašanje je, ali agencija pripravi neko posebno priporočilo glede tega. E, glede potrebe po pripravi in interpretacije zakonodaje e, na ta način, ko se zakonodaja objavi, bi bilo zelo dobro. Bilo torej zelo koristno, če bi lahko te pravne norme obrazložili tudi normalnim ljudem. Ta problem razumem, ker potem ni čudno, da se zakonodaja neustrezno izvaja in različno v državah članicah. Te razprave smo imeli že veliko krat. In državni službenci v posameznih državah niso sledili našim napotkom. Mislim, da sem zdaj vse izkašljal. Hvala lepa. And, and Hvala lepa, hvala lepa, gospod Maglejc, za vašo predstavitev. Hvala, da ste pripravili to poročilo. Nisem ga še prebral, ampak mislim, da bo zelo koristen, prav tako kot je, bil prejšnjo, kot je bilo prejšnjo poročilo. Lahko vam iz lastnih izkušenj povem, da je to eno od poročil ki ga uporabljamo v našem odboru, se, na katerega smo se naslonili v pogajanjih in sodi med knjige v moji pisarni pogosto. Sežem po teh vaših poročilih, eh, torej gre za koristne dokumente. In zato se že veselim branja tega novega poročila. Imam nekaj pripomp in vprašanj. Mislim, da je izjemno pomembno, da se osredotočimo na potrebo integriranja okoljskih politik eh, z, v druge sektorske politike. To moramo imati zelo resno tudi v našem odboru in v Evropskem parlamentu z novo finančno perspektivo, z reformo skupne kmetijske politike, z transportnimi pobudami, ki nas čakajo tukaj lahko naredimo veliko eh, dobrih stvari, ne z novo okoljsko zakonodajo, ampak na področju sprejemanja druge zakonodaje. Kot rečeno, nisem uspel še prebrati tega poročila, bi pa vas vprašal, koliko povdarka dajete na razmerje med eh, gospodarstvom, gospodarsko rastjo in okoljem ter zakonodajo na tem področju. Pa gotovo veste, da so to zadeve, o katerih zelo veliko razpravljamo v zadnjih eh, mesecih. To je povezan tudi z stanjem na področju biotske raznolikosti. Je pa to povezano tudi za razpravo o tem, ali eh, povečati naše ambicije eh, glede podnebnih sprememb. Komisija je pripravila sporočilo, ki zajema vse zame dobre argumente za to, da povečamo naše ambicije, ne samo v korist podnebju, ampak tudi v korist naši večji konkurenčnosti. Zanima me, kako boste to upoštevali v vašem eh, poročilu. Eno je eh, izboljšanje konkurenčnosti, torej povezava z trgom. Drugi del pa je razmerje med eh, stroški družbe povezane z prilagajanjem podnebnim spremembom v primerjavi s tistimi, ki so povezani z preprečevanjem podnebnih sprememb. Ste tudi to upoštevali. Hvala lepa. Yeah, hvala lepa. Najlepša hvala, da ste prišli. Čisto na kratko sem preletel poročilo. In omenil bom druge stvari pred podnebnimi spremembami, da jih ne bomo pozabili. Govorimo o kemičnih snovih, naj gre za CMR, -ja, toksične snovi ali e, druge snovi, vsebnost teh snovi raste. Omenili ste, da bomo to ločili od rasti, ker je to jasno povezano. Zato me zanima kakšno zakonodajo za kemikalije potrebujemo, da bomo resnično kaj dosegli, da bomo resnično dobili veliko znanja, tudi glede snovi, ki vplivajo na hormone. Tukaj vidim tendenco, ki me zelo skrbi. Torej, kaj lahko storimo še na področju kemikalij, kar še nismo storili? In še biotska raznovrstnost. Res je, da smo tukaj že veliko dosegli, vendar pa imamo še vprašanje uporabe kmetijskih površin, naprimer eh, perutnine in tako dalje. Kaj lahko še stori v tem področju? Mislim namreč, da obstoječa zakonodaja ni dovolj in sedaj še najpomnejše vprašanje podnebne spremembe. Najmnejše vprašanje je torej ločevanje. Tabelo imate na začetku, zelo graf, ki kaže odstotke emisij po sektorjih in kaj se je storilo eh, za zmanjšanje. Imamo torej področja, kjer smo bili zelo uspešni, imamo pa tudi sektore, ki so problematični, naprimer transport in pa uh, druge vrste transporta, ki jih ne vključujemo, kot je pomorski promet in zračni promet. In pa seveda prenos, ma no, prehod iz premoga na plin, kar je stroškovno zelo primeren ukrep. Torej. Kako lahko storimo nekaj na teh področjih, ki povzročajo več kot 50 odstotkov emisij, mislim, da je to teže doseči. Zato me zanima, če bi lahko v prihodnosti imeli razpravo o tem ali če bi lahko izdelali poročilo o sistemskih povezavah, kar je zelo zanimivo z raziskovalnega vidika glede povezave med delovnim časom in emisijami. Obstaja namreč študije, ki kažejo na to, da če bi evropejci delali enako količino časa kot američani, bi naše emisije porasle za 20 odstotkov. Torej, tudi druge zakonodaje vplivajo na podnebje in na okolje, kar je zelo zanimivo, vendar pa se tega še ne uporablja v spremanju političnih odločitev. Zato me zanima, če boste kaj storili glede tega, kaj ti v vaših grafih omenjate tudi napredovanje, vendar pa se ti cilji še niso dosegli. Zato mislim, da obstaja znotraj podnebnih sprememb kar nekaj zelo pomembnih vprašanj gospa Meglit, lahko odgovorite na ta tri vprašanja, potem pa gremo na nov sklop vprašanj. Kris, vedno zastavljate zelo težka vprašanja, na katere nimam vedno odgovora. Seveda smo opredelili neto prispevek in izvoz emisij je naša odgovornost, to je jasno ne bi dobro opravljali dela, če tega že ne bi upoštevali. Zato vam lahko povem, da na tem delamo, vendar pa na, ne morem zagotoviti, da bo prispevek postal ničen. Torej, preučujemo trgovinske takove glede naših največjih proizvodnjev in upam, da bomo lahko k malu podali kaj več podatkov o teh zadevah. In sedaj še porast morske gladine. Seveda gre za posebne prošnje. To je seveda učinkovito porabo virov, potem pa tudi je povezano s tem, kako se porablja te surovine in kje. Glede porasti morske gladine torej. Lahko vas peljem kar na nekaj krajev, kjer boste mokri. Vidimo torej prve pojave, ko voda poraste, ko pride do plime. Ne vem seveda, kje živite, vendar pa lahko vam resnično pokažem kar nekaj krajev, kjer vidimo izgubo obaljnih kopenskih površin in kjer se pojavlja ta problem rasti morske gladine. Res je, da voda posega na kopno kar na precejšnjem delu obale, zato mislim, da lahko z inženiringom kar veliko storimo, vendar pa je treba to bolj natanko preučiti. V našem programu zna prilagajamo na prilagajanje. Bomo torej zbrali podatke o nadziranju morske gladine. Seveda imamo omrežje po celem svetu, ki se ukvarjajo s tem, imamo pa zelo dobre inštrumente tudi v pristaniščih in s tem lahko dobimo zelo natančne podatke glede tega vprašanja. Vse pa je seveda odvisno od tega, kaj, kako se bomo mi odzvali na ta problem. Zelo veliko krat sem tukaj pri vas in sodelujem s poročevalci in sama opažam pomankanje povezave med merjenjem napredka, ko imamo zakonodajo. V tem trenutku zbiramo vse kazalnike, ki jih imamo. Imamo kar precej kazalnikov, ki so zbrani v sintezi. Imamo tudi uradno zahtevene kazalnike, veliko krat pa teh kazalnikov ne moremo uporabiti za iskanje odgovorov na vaše in naše vprašanja. Pri vprašanju očekovite porabe surovin je zelo dobro, da premislimo, kaj želimo izmeriti. Sami smo predlagali in upam na vašo podporo, da bi dobili bolj celovit sistem računanja, da bi resnično lahko merili kakovost morja, zemlje in vpliva na surovine. Mm, lahko to počnemo seveda preko postopka Eurostata in pa to si želimo, bi uporabili lahko uh, tudi pristop OZN. E Vse to imamo na voljo, vendar pa zato potrebujemo politično podporo. Gre za zbiranje dveh skupnosti, okoljske skupnosti in statistične skupnosti, vendar pa imamo kar precej vprašanj znotraj zakonodaje, kar bi seveda okrepilo poročanje in kar bi omogočilo, da je to bolj transparentno. In še nekaj glede gospodarstva in vprašanj konkurenčnosti mi sodelujemo v razpravi po BDP-ju in imamo kar nekaj kazalnikov, ki sodeluje v tej razpravi in vidimo tudi možnost, da bi vključili enega od kazalnikov in to je učinkovitost okoljske politike. Mi opravljamo kar nekaj zelo resnih analiz teh še nismo objavili zaradi tega, ker je tukaj zapisano, koliko stane izvajanje določene zakonodaje. Naj vam dam samo podobo tem, kaj to pomeni. Imamo velik vnos sredstev na začetku, potem pa ta opade. Torej, treba je storiti še več v drugih sektorjih, če želite, vidite dodatno ulaganje in bolj učinkovito izvajanje in da to pozitivno vpliva na učinkovitost. Imamo tudi veliko vpliva iz eh, kmetijstva in to spodkopava investicije strani vode lahko bi uporabili zelo zanimive številke za uporabo v tej razpravi po BDP-ju, to je tudi stroškovna učinkovitost, naprimer. In še nekaj o kemikalijah, kemičnih snovih. Imamo REACH na eni strani, na drugi strani pa imamo prioritetne snovi. In Skrbi nas to, da se kemikalije sproščajo v okolje zelo hitro, da jih ne moremo več zaznavati. Vidimo veliko karcinogenih snovi, farmacevtskih eh, snovi in zdravil, ki najdejo pot v vodo. Obstaja seveda tveganje, da bi dobili sistem prisiljene dodatne vode v ver, če bi torej prišlo do tega, da bi ljudje uporabljali manj vode. Ne smemo si samo zastavljati cilje v glede kemikalij, ampak je treba spodbujati zeleno eh, kemijo, uporabo farmacijskih proizvodov in tako dalje. Imamo zelo dobre prakse v državah, kot, kjer, kot je Švedska, kjer zdravniki najprej predlagajo neškodljive vrste zdravil, potem pa zdravila, ki manj vplivajo na okolje. To je zelo pozitivne napredek. Seveda spodbujam razpravo z vami o tem, kako lahko izboljšamo zakonodajo na tem področju in kakšno zakonodajo še podpiramo. In še ločevanje glede emisij toplinih plinov. Če si pogledate sektor transporta. Tukaj imamo tudi strateške težave v železnici. Torej, če si pogledate časovnik ver 2050, kjer ne bi več uporabljali fosilnih goriv, torej da bi imeli druge vrste goriv, biogoriv in tako dalje, kako bi se izkazala železnica, če bi to potem primerjali mm, iz luči učinkovitosti in tako dalje, tako kot v primeru letalskega prometa imamo infrastrukturo, ki se jo splošno uporablja v Evropi, če seveda položite nove železniške tire, tudi to vpliva na okolje, na biotsko eh, raznolikost. Mislim, da ne moremo popolnoma zaščititi okolja, ne glede na to, kako zelo zeleno se nam zdi. Torej, če železnico postavite in če jo uporabite, če si pogledate uporabo železnice v primerjavi z drugimi vrstami transporta, mogoče se ne bo izkazalo za tako zelo učinkovito. Mogoče je to malce preveč kontroversno. Čisto na kratko. Gospa predsedujoča, lahko predam besedo mojemu kolegu, ker mislim, da lahko še dopolnimo odgovore. Čisto na kratko nekaj o kemičnih snoveh. Izdelali smo poročilo o farmacijskih proizvodih in vplivu na okolje. Smo videli, da je zakonodaja zelo dobra glede zdravil, ki se jih ne uporabi, da se zagotovi, da se jih pravilno odstranja. To seveda odpira zelo zanimivo vprašanje ravni čiščenja, čiščenja vode. Tudi najbolj dragi obrati ne morejo prečistiti vsega v vodi, ko gre za farmacijske proizvode. Glede poenostavitve, resnična razprava se razvija v naši mreži, mreži Agencije za okolje. Eh, ta se odvija tudi v Agenciji za varstvo okolja in med različnimi akteri tukaj se seveda sprašujemo, kako si najboljše tolmačiti zahteve. In potem seveda moramo to komunicirati akterjem v tem sektorju, ki niso strokovnjaki, niti niso najbolj odgovorni za izvajanje. Ta mreža ponuja veliko zanimivih možnosti, zato da si pogledamo, kaj smo storili v zadnjih 20 letih in da to dopolnimo z razpravo, ki se odvija v ministrstvih za okolje v različnih zakonodajnih postopkih. Hvala lepa. Žudit. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa McLeod, da ste se odzvali na naše povabilo in da ste zelo dobro predstavili vaše delo. Če si pogledamo to poročilo, v njem omenjate, da potrebujemo večjo udeležbo evropskih državljanov Za ohranitev naših eh, virov in ekosistemov seveda potrebujemo bolj inovativne rešitve za naše vire. S tem se strinjam. Vendar pa se mi zdi, da ko govorimo o inovacijah, gledamo na inovativnih rešitvah kot na tehnič, tehnično rešitev za velike izzive. Včasih pa takšnih rešitev nimamo, kot je že povedal naš kolega Karl Schlitter. Gre za spremembe v ravnanju, gre za spremembe v postopku. Ne gre seveda za visokotehnološko zahteven proizvod, vendar pa me zanima, če bi se na okoljski politiki morali osredotočiti bolj na spreminjanje obnašanja in ravnanj ljudi. Mogoče bi lahko resnično spremenili delovni čas ali pa spremenili tudi ravnanje potrošnikov, kar je zelo pomembno za ohranjanje naših virov. V informacijskih kampanjah to ne deluje vedno, potrebujemo različne načine za to, da pritegnemo pozornost in da resnično lahko storimo kaj za to, da bi spremenili svoje ravnanje. Torej, kakšne rešitve nam lahko predlagate? Gospod Kriton. And, uh, Najlepša hvala. Tudi sam pozdravljam gospod Maglejd. Rad bi zastavil veliko vprašanj o gostovih, vendar pa imamo jutri javno predstavitev, kot vsi veste, o gozdovih in eh, podnebnih spremembah. In tam bo gospa Meglejc zelo eh, no, natančno predstavila to vprašanje. Govorimo o reformi v skupni kmetijski politiki in ta reforma bo zelo dobra priložnost da bomo govorili tudi o sredstvih za storitve. In poleg načela, da onesnaževalec plača, moramo premisliti tudi o tem, da o načelu porabnika. in primerjati mestne regije z podeželjem. Zanima me, če imamo dovolj podatkov za sproženje takšnega sistema in če teh podatkov ni, kaj lahko storimo za to. Basikut. Basikut. Chair, thank you, Jackie McLeod. Again. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa McLeod. Zamudil sem začetek, zato ne vem, kaj se je zgodilo, prepričan pa sem, da je bilo odlično. Prepričan sem, mm, da imate zelo veliko novih idej, vseeno pa bi rad tukaj predstavil tudi moje. Tukaj v tem poročilu zelo dobro kažete, kakšno je stanje okolja v Evropi in kateri bodo izzivi za prihodnost. Sedaj pa moramo vzpostaviti povezavo med politikami, ki jih pričakujemo v Evropi. Imamo namreč zelo veliko politik, ki nas čakajo in vaša agencija lahko pomaga pri oblikovanju poročil. Če bomo razpravljali o reformi SKP in SKP, seveda ne bomo razpravljali o tem, kakšne vrste pomoči za prihodek bomo dobili, vendar pa imamo vprašanje trajnostne oskrbe z živil in proizvodno živil. Torej, predvsem trajnost proizvodnje in pridelave živil in hrane je pomembno vprašanje. To je treba povezati. Z drugimi vprašanji, da bo ta politika bolj primerna. Isto velja za kohezijsko politiko. Imamo torej kohezijsko politiko, ki jo bomo ocenili, upam, da jo bomo tudi spremenili, vendar pa se tudi tukaj pojavlja vprašanje, kaj meni z regionalnim razvojem in kaj mislimo, ko govorimo o seveda podnebnih spremembah in regionalnim razvojem. Torej, če Govorimo o vključevanju boja proti podnebnim spremembam znotraj kohezijske politike in regionalnega razvoja. To bi bilo zelo dobro. Isto velja za raziskovalno politiko. Tudi tam bomo razpravljali o novih okvirih za raziskovanje in raziskave in razvoj, vendar pa tudi tukaj imamo ključno vprašanje, ki so omenjene. To je učinkovita poraba virov. Tudi tukaj je treba torej pomisliti, kaj mislimo s tem in kakšna bo vloga Evropske unije, torej da bi se osredotočili na ta politična vprašanja, s katerimi se ukvarjamo in to bi bilo zelo koristno. Agencija za okolje bi bila zelo dobra, če bi pomagala komisiji, da je bolj dosledna. Jutri bomo imeli komunikacijo o surovinah in o tem, kako pridobiti surovine na naš kontinent, gre za geopolitičen dokument. Tudi decembra bomo imeli komunikacijo in uporab, očekovito uporabo virov. Mislim, da je to treba povezati. In še primer za doslednost. Septembra bo komisija pripravila komunikacijo o biogorivih. Torej imamo vire biomase in kaj mislimo, ko govorimo o učinkoviti porabi biomase, lahko uporabljamo za zdravilo, za hrano, za lesene izdelke, za energijo, sedaj pa imamo samo cilje glede energije. Torej, učinkovitev samo za uporabo biomase za energijo. Uh, Če si pogledamo celotno proizvodnjo z biomaso, potem lahko tukaj agencija veliko pomaga, kaj ti povezali bi surovino, energijo in eh, gospodarstvo, ki bi dominiralo na biomasi. Zelo sem zadovoljen, da ste vključili globalno poglavje, to mi je zelo všeč, vendar pa ni postalo jasno, kakšne bodo posledice evropskih politik na tretje države. To se seveda na hitro omenja, vendar pa če govorimo o spremembah v politiki, veliko krat, ko govorimo o oceni vplivov, govorimo o posledicah znotraj Evrope, vendar pa je treba pogledati tudi, kakšne so posledice teh politik za države zunaj Evropske unije, ko govorimo o trgovini, o biotski raznovrstnosti, emisijah in tako dalje. Tudi tukaj lahko Agencija za okolje pomaga da smo mi politiki bolj jasni glede posledic za te države samo nekaj idej, ki so se mi porodile, potem ko sem prebral to poročilo. Gospa Megled, lahko odgovorite na ta tri vprašanja, potem bomo nadaljevali in potem gremo naprej. Izvolite. Uh, Odlično vprašanje za razpravo. Kar smo videli v spremembah ravnanja in obnašanja. Tudi to je povezano z delovnim časom, kako lahko pojasnimo ključna vprašanja v tem poročilu. Ko imamo prestižne projekte, to je v redu, vendar pa je treba tudi pogledati, kaj lahko potrošniki in državljani sami storijo, kako si organiziramo naše delovnike. imamo pa tudi državljane in lokalne oblasti, ki morajo razumeti mobilnost. Veliko dela smo že opravili in vse to kaže na to, da so državljani zelo pripravljeni na spremembe glede mobilnosti v svojih lokalnih okoljih, vendar pa niso pripravljeni tega spremeniti, ko gre za daljše poti tukaj imamo tehnologijo, ki jo imamo in z njo je treba delati. Imamo veliko sektorskih razprav, kjer imamo lokalni in takojšnji odziv, ki se jih lahko poslužijo lokalne oblasti za to, da sprožijo spremembe v ravnanju. Govorili smo o tem, da bi bili, če ne bi ukrepali, bile posledice predrage. Danska govori o tem, da ne bi uporabljali več fosilnih goriv, če si pogledate te politike, ki postopoma posegajo ena v drugo, torej manjši koraki, ki so kombinirani v večji korak in ne povzročajo prevelikih sprememb. Govorili smo tudi o transportu in energiji, če imamo kombinacijo cen kar bi seveda povzročilo vir za proizvodno energije, kar bi bilo dosti bolj korenito, kot če bi v 20-30 letih spremenili male ukrepe. Torej, treba je pogledati spremembe v ravnanju in sistemske spremembe. Sedaj pa razprava o reformi SKP-a, o porabi tal, varnosti hrane. Vidimo namreč, da obstaja zelo veliko priložnosti znotraj te reforme. Kaj, če, če si pogledate, kaj želimo doseči, želimo doseči varno skrbo hrane in zmanjšanje emisij toplogrednih prilinov. Veliko tega je povezano z proizvodno hrane. Če to povežete z vprašanjem, če lahko na bolj učinkovit način porabimo obdelovalne površine, In če imamo ozemlje, ki je biotsko zelo bogato, vendar pa ni primerno za proizvodno hrane. Torej, po eni strani lahko poskrbimo za prihodke kmetov, vendar pa je to zelo povezano tudi z drugimi vprašanji, kjer imamo pridelovalne površine zraven mest, kjer imamo tudi kmetovalce, ki so zelo daleč od mest in pa na zelo učinkovit način uporabljajo svojo površino. Torej, imamo razliko med opcijo 2 in 3. Imamo nirvano za okolje po točko 3, pri to, po točko 2 pa ni vse tako kot običajno. Torej, lahko dobimo dokaze, ki bi kazali na to, kako bi lahko načrtovali uporabo tal, obdelovanih površin in boljše uporabljali in izrabili biotsko zanaznovrstnost na drugih področjih. To bo nov način in tukaj bomo vključili tudi vprašanje vode. Tukaj je to seveda tudi bolj jasno, kdo pridobi s takšnimi spremembami. Omenjali bomo tudi biomase na energetskem sektorju. Biomasa je namreč del tega sektorja, vendar pa je to še vedno videno kot nekaj, kar zaseda ozemlje. Tukaj morajo odigrati svojo vlogo tudi nacionalne vlade in lokalne oblasti. Sedaj bom predala besedo kolegu, ki bo govoril o koristnikih in pa seveda tudi o gospodarskih vprašanjih za prihodnost. Linda McEwan. Hvala lepa, Linda McEwan. Oui.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 politik EU, bolj globalno gledano, in sicer tu preučujemo. Katera, katera so tista zemljišča, kjer se proizvajajo izdelki, s katerimi se največ trguje? In odgovor je, da je neto odvisnost 1,6 milijard hektarjev oziroma milijonov Tukaj gre nekako za nek računovodski pristop, če hočete. Če pa to pretvorimo v denar, ampak o tem bi morali kar nekaj razmišljati, da bi prišli do teh številk. V vsakem primeru pa je problem, kakšen je globalni odtis, ki ga pušča ta proizvodnja. Mislim, da sicer uporabljamo kredibilno metodologijo, ki pa ni najbolj primirna, ko gre za dialog, ki ga imamo v Evropi. Torej, mi bi potrebovali naše no, lastno računovodstvo, ko gre za reševanje vprašanj glede ogličnega otisa. V naslednjih dveh mesecih pričakujemo tudi prve rezultate v tabeli imenovani input-output, tukaj gre za emisije CO2-ja, drugih onesnaževal. In to odpira nekatere zanimive možnosti. Če si pogledamo, kdo je tisti, ki pravzaprav ima največ koristi od izrabe narave. Če si pogledamo ribištvo, kmetijstvo, tukaj imamo le tri odstotke In če si pogledamo, kdo uporablja rezultate, produkte, če hočete, ribištva, gozdarstva in tako dalje, v malo prodaji, tam potem dobite veliko širšo sliko o tem, kakšne so koristi za širše gospodarstvo. Mi smo zadeve nekoliko raziskali in ugotovili, da so prave koristi trikrat tolikšne, kot jih lahko opišemo z BDP-jem. Sam kot računovodje lahko rečem, da je ta številka preniska. Ampak dejansko je pomembno, da vidimo, kdo je tisti, ki ima v gospodarski verigi največjo korist. In tu se resnično potem odpirajo nekatera vprašanja v zvezi s koristjo od izrabe narave. Gospa Mekeven, zdaj ste pa res vi na vrsti. Imela sem vprašanje glede farmacevtskih izdelkov, namreč zunaj sem bila, ker sem imela telefon. Uh, Zakonodaja o farmakovigilanci zahteva, da se pripravi na strani komisije skupaj z agencijo poročilo glede vpliva zdravil na okolje. Besedilo sem zdaj našla, sicer ni bil naveden rok, ampak tisti, ki vas to zanima, komisija bo pripravila poročilo, morda bi zdaj morala pisati komisiji in jih vprašati, ali so že stopili v stik z okoljsko agencijo in nekako sprožili postopek, ki je potreben za pripravo poročila. Skratka, poskrbeti moramo, da se to zgodi, ker zdaj imamo pravno podlago za to. Hvala lepa, Vittorio Prodi. Grazie. Hvala lepa. Še enkrat hvala gospe direktorici Evropske agencije za okolje, da se nam je danes pridružila. Za izhodišče bi vzel vaše podarke glede nove skupne kmetijske politike. Tukaj je zelo pomemben vidik skupno dobro skupno dobro, ki ga lahko zagotovi kmetijstvo tudi z okoljskega vidika. Moram reči, da mi je bil všeč podarek, ki ga dajete prsti in ohranjanju prsti. Tukaj gre zaenkrat še vedno za bitko, kajti direktiva o varstvu tal je še vedno talka v rokah nekaterih držav članic. Mislim, da to ni vzdržno, kajti dejstvo je, da je prsti omejeno. Če tudi gre za neko fiksno dobrino, pa je dejstvo tudi to, da obstajajo na globalni ravni določene posledice, ki jih moramo imeti v mislih. In zaradi tega je to ustrezna podlaga za politiko zaščite in varovanja tav in prsti. Zavedati se moramo tudi, kateri so novi izzivi, ki izhajajo iz podnebnih sprememb. Po eni strani bolj intenzivno deževje. Zato je zelo pomembno, kako se mora prilagoditi vsak kvadratni meter naših tal, zato da se prilagodimo tem novim izzivom. To pa pomeni, da je potrebno vodo tam, kjer dežuje, zadržati čim dlje časa, zato da se izognemo eroziji tal. Skratka, vse to so stvari, ki so izjemno pomembne obenem pa zahtevajo tudi precej truda. Zato je potrebno iti na teren in vzdrževati tla, obenem pa izkoriščati tudi vse obnovljive vire energije, ki so na voljo. Tako da po eni strani, ko govorimo o prsti, ne smemo pozabiti tudi na kmetijske ostanke oziroma ostanke iz kmetijstva, tudi ostanki iz gozdarstva, tudi gozdove je treba ustrezno vzdrževati. Dejstvo je namreč, da sicer lahko pride do večjega tveganja za požare, gre pa tudi za velike količine biomase, ki jih je možno pridobiti. Zato, po mojem mnenju, potrebujemo sistemsko delovanje. Izkoriščanje biomase mora postati pomemben vir in tudi zelo pomemben prispevek k izvedljivosti naših prilagoditev na podnebne spremembe. Zaradi tega moramo poskrbeti za sistem zbiranja in obdelave biomase, po drugi strani pa potrebujemo tudi sistem za vzdrževanje vodotokov, tako da se bo voda čim dlje zadržala v njih in da bomo lahko izkoristili tudi mm, manjše hidravlične naprave, zlasti na splošno na določenem ozemlju, pa tudi tam, kjer so prisotni vodotoki, bi namreč lahko sprožili nek krok neko dejavnost večje pozornosti in vzdrževanja vodotokov. To se mi zdi, da je zelo pomembno. In vse to so stvari, ki so tudi predlagane v poročilu, ki moram reči, da sem ga z velikim veseljem prebral in ga bom še prebiral tudi v prihodnih dneh. Hvala lepa. Kulos. Hvala lepa, Vitorijo, profesor Skulos. Thank you very much, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej hvala lepa za povabilo, da sem se smel udeležiti tega sestanka. Ne bom postavil vprašanja, ampak bi vas raz obvestil kot predstavnik v svetu in v biroju. Z mano je kolega Holzpik. Ker imam priložnost, da vas zastopam vse od ustanovitve agencije, moram reči, da poročilo, to konkretno poročilo, ni tako zelo optimistično v tem smislu, da bi prinašalo ne vem kako dobre novice. Lahko bi rekli, da to poročilo ni ne črno, ne belo, je bolj sivo z različnimi odtenki sive. Ampak kaj pa je pravzaprav novega? Tisto, kar je novo in kar mora parlament slaviti, tako rekoč, je narava poročila. Poročilo na začetku opisuje stanje, sledi analiza, sinteza, Zdaj pa smo prišli celo do faze ocene, ko skušamo ne samo razumeti pojavov, simptomov, pač pa skušamo dojeti tudi vzroke za sedanje stanje. Ne vem sicer, kako daleč bomo prišli sredstvi, ki jih agencija ima na voljo. To omenjam zato, ker uspeh agencije in dobro poročilo ne smeta postati past. Občutek namreč imam na podlagi razprave, ki smo jo slišali, da bi se utegnilo zgoditi, da od agencije zahtevamo preveč. Prosimo agencijo, naj vodi politike na najvišji ravni tu naj odgovarja komisiji v zvezi s politikami, ki, kot je bilo rečeno, niso nujno usklajene, obenem pa naj tudi usmirja države pri izvajanju politik. In to moram reči, da je zelo, zelo obsežna naloga. Mislim, da agencija to počne in nekako lovira v novesje med samitemi nalogami. To moramo imeti v mislih, ko bomo dajali smernice agenciji za njeno prihodne delo. Pa tudi več kot bo analiz, ne glede na to, kako dobro podlago imamo za onetom, pa je dejstvo, da gre za agencije za varstvo okolja. To je naša podlaga sedaj prehajamo v neko fazo, ko si moramo izposojati posamezne elemente od drugih organizacij in institucij. To nam je do sedaj uspevalo. Zdaj pa je tu zelo pomembno, da parlament zagotovi sredstva in po drugi strani, da tudi da jasen mandat agenciji. Namreč, mi si želimo, naj agencija pripravi neke ocene za nas, ampak tu je treba vedeti, če je to naloga agencija, če lahko agencija od drugih ustanov zahteva statistične podatke, ali lahko mi enostavno zahtevamo. To ni bilo nikjer določeno in to je zelo pomembna tema če, tako kot je bilo predlagano tukaj, če parlament želi, mislim, da je tako prav, da agencija okoljske podatke kombinira z gospodarsko statistiko, z demografsko statistiko, z um, zdravstvom, potem potrebujemo ne več denarja, ampak širši mandat, da pridobimo informacije, ki jih potrebujemo od ustreznih okoljskih agencij. To je tisto, kar potrebujemo. Druga stvar, ki jo želim povedati glede tega poročila. Delamo na neki abstraktni ravni, ki je nujno različne uprave ne razumejo. Dejstvo pa je, da se mi nekako opiramo na neke posrednike, ki bi pokazali lokalnim oblastem, kako lahko integrirajo različne stvari oziroma kombinirajo različne politike. Če to želimo, potem moramo delati pod vašim vodstvom. Zahtevate morate izgradnjo zmogljivosti ne v tretjih državah, pač pa v Evropi. Pri nacionalnih in lokalnih organih je treba zagotoviti ustrezne zmogljivosti in poglobljeno izobraževanje na vseh ravneh. Namreč vstopamo v dobo in na zelo posebno območje, ko nam dejansko sedanji zakoni ne zagotavljajo več ustreznih informacij. Dejstvo pa je tudi, da ljudje niso ustrezno usposobljeni in tu moramo nadoknaditi zamujeno, ker naslednje poročilo ne bo tako zelo optimistično. To je moja napoved. Smo v obdobju tranzicije ko smo se začeli pogovarjati o vsem, razumeli pa nismo ničesar. In to je zelo, zelo nevarna stvar. Zelo izjemno pomembno je, da agencija dobi mandat, da dobi sredstva in usmeritve, da bo lahko dala od sebe še več. Hvala lepa, gospa McGlade. Boste lahko odgovorili tudi na to vprašanje. Hvala lepa. Najprej hvala vsem vam za vaše vprašanja. Gospod Prodi, zelo na kratko. Prst predstavlja zelo pomemben vir, zelo pomembno naravno bogatstvo in je tudi indikativno področje glede organizacije naše razprave. Prav imate, ko pravite da nam pri napredovanju na področju razumevanja prsti ni uspelo, da smo pravzaprav bili zaustavljeni pri teh naših prizadevanjih. Upamo, da bo to poročilo spremenilo razmišljanje in mi bomo to poročilo uporabili na način, da bi države, ki to ovirajo, skupaj z GMS vključili v razpravo. Od ustanovitve agencije smo skupaj z geologi naredili zelo velik napredek. Za geodetskimi upravami smo podpisali sporezum in upamo, da bomo to uspeli tudi kar zadeva prst. Omenili ste ostanke v gozdovih, to je zelo pomembno. Mislim, da se ne smemo fiksirati na zgolj en vir, kar to pomeni, da se včasih. Mm, ne zaveste nekaterih nenameravanih posledic. Hvala lepa za vsa zanimiva vprašanja. Tukaj bi se želim navezati na gospoda Skolesa. Slišali smo eno vprašanje v zvezi z učinkom evropske zakonodaje. Obstajajo dokazi, ki se spoštuje na globalni ravni. Po drugi strani pa imamo druga področja, ker vidimo, da si Evropa zelo prizadeva za zakonodajo, ki pa ni primirna, recimo, ko gre za izvoz in ko gre za konkurenčnost v globalnem svetu. To je tista analiza, ki bi jo morali bolj poglebljeno opraviti, katere so ovire in kako se da čim bolj omogočiti merila trajnostni in sicer kako izrabljamo svetovne vire. Pomembno je tudi, koliko ravni imamo in ali te ravni prispevajo k mm, boljši kakovosti, k večji trajnosti. Morda obstajajo ISO standardi, ki ravno tako dobro opravijo svoje delo. Hvala lepa, tudi sama hitim na naslednji sestanek. Želim se zahvaliti tudi kolegu. Upam, da boste prebrali z največjim veseljem to poročilo in sicer vse njegove dele. Hvala lepa, da ste bili tako izvrsten odbor. Prestesijo. Hvala lepa, da ste nam predstavili svoje dosežke. propose que nous, nous poursuivions. Predlagam, da nadaljujemo. Po našem dnevnem redu je naslednja točka izmenjava mnen glede trgovanja z emisijami in onesnaževanja zraka. Mnenje bomo izmenjali s predstavniki komisije. kot rečeno, govorili bomo o trgovanju z emisijami in besedo dajem gospodu Filipu Fronsvaju. Malo bomo še počakali, da se nam pridruži gospod Kramer. Gospod Fronsva, beseda je vaša. Gospod Kramer pa tudi prihaja. Thank you. Thank you very much, uh, <laughs> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lep pozdrav sem sem predstavnik komisije GED za okolje, enota za trgovanje z emisijami. Najprej želimo pravičiti mojo šefico, vodjo enote, gospo Henning, ki pa žal zaradi zdravstvenih razlogov danes popoldne ni uspela priti v vaš odbor. Hvala odboru za povabilo, da predstavimo delo, ki ga je komisija opravila glede ocene učinka emisije za SO2, še zlasti v povezavi z obstoječo zakonodajo, vključno z industrijskimi emisijami. Namen mojega uvoda danes je, da vam podam nekaj izhodišč, pa tudi pregled nad glavnimi rezultati na podlagi študij, ki so bile izvedene v imenu GDE za okolje. Najprej naj povem, zakaj je komisija proučevala možnost, da bi imeli schemo za žveplov dioksid in dušikove okside. Kot prvo, komisija želi omejena sredstva uporabiti na čim bolj činkovit način, zato da bi čim bolj zaščitili okolje. To je tudi razlog, Namreč želimo ugotoviti, kater je najbolj stroškovno učinkovit način in zato smo tudi raziskovali in priporočili tudi uporabo tržnih instrumentov. Opravili smo oceno vpliva, ki je spremljala direktivo IPPC v letih 2006 in 2007 in že delo na tej oceni vpliva je pokazalo, da bi uporaba Scheme trgovanja za SO2 in NOx lahko znižala stroške, obenem pa bi dobili tudi koristi tako za zdravje kot za okolje, ki si jih želimo. Vendar pa ob koncu leta 2007 smo prišli do zaključka, da morajo predhodne ugotovitve še nadalje proučiti, da bi razumeli vse vidike takega sistema, da bi določili neko najvišjo vrednost in tudi, da bi omogočili ustrezne zneske. In zato takrat nismo prišli do kakšne rešitve, ne kar zadeva direktivo IPPC, ne decembra 2007. Zato smo se odločili, da se zadevo globlje prouči in da si ogledamo vse učinke, ki bi jih tak globalni sistem trgovanja lahko imel na okolje, in mm, industrijo in tako dalje. Študije so sedaj v končni fazi in v preteklem letu in pol ali dveh so nam te študije omogočile, da smo pridobili ustrezne ocene in opravili zelo poglobljeno razpravo z mnogimi deležniki. Kot rečeno, smo sedaj v zaključni fazi študije, v zaključni fazi zbiranja in ocenjevanja teh dodatnih informacij. Naj poudarim, to, kar smo proučevali, ni nekaj dodatnega, to ni dodatna zahteva, pač pa bi s tem nadomestili sedajni sistem um, poveljevanja in kontrole v okviru direktive IED. To zahtevo bi nadomestili sistemom trgovanja z emisijami SO2 in NOx. To želim podariti, ker je bilo tu precej nesporazumov glede našega dela da bo vse skupaj res jasno. Schema za trgovanje z eh, SO2 in NOx bi zahtevala, da se v dovoljenih za posamezne obrate navedajo mejne vrednosti. Tu bi seveda uporabili najboljše možne tehnike za obe ti dve onesnaževali. Vsi drugi deli sedaj veljavne regulative pa bi ostali veljavni. Sedaj morda še nekoliko bolj podrobno. Kot rečeno, začeli smo z dvema študijama 2009. Prva študija se je zaključila nekje v sredini letošnjega leta, druga študija pa je bila nekako nadaljevalna študija in je sedaj v končni fazi. Prva študija se je nasplošno ukvarjala z učinki cele vrste učinkov, ki bi jih lahko imela schema za trgovanje z emisijami na recimo gospodarstvo. Proučili smo skoraj 20 različnih scenarijev ter uporabili različne parametre za schemo za trgovanje z emisijami. Druga schema je želela globlje analizirati učinek na trgovanje, recimo konkurenčnost, notranji trg, mednarodna konkurenčnost ter delovna mesta. Rezultati prve študije ki jih imamo od sredine letošnjega leta, kažejo, da trgovanje z emisijami obeh onesnaževal lahko pripelje do takega znižanja, kot ga bomo dosegli z uveljavitvijo nove regulative na področju teh dveh onesnaževal. Vendar pa bi to dosegli po nižji družbeni ceni. Kot rečeno, bi, bi tu bili stroški manjši, dosegli pa bi enake rezultate. Študija je pokazala tudi, da bi bil le majhen učinek na mejne vrednosti kakovosti zraka, s tem, da bi bilo potrebno zagotoviti tudi ustrezna varovala, da se bodo spoševale mejne vrednosti. Bi pa rad povedal, da zaradi določenih omejitev, glede modelov in ne glede na to, da smo uporabljali najboljše, kar je na voljo, je potrebno vprašanje še bolje obdelati za to, da bi izboljšali rezultate na tej točki. Še ena ključna ugotovitev prve študije je bila, da porazdelitev stroškov in prihrankov zavisi v veliki meri od podrobnosti, kako bi namreč vzpostavili tak sistem. Še zlasti je pomembno, kako bi porazdeljevali količine, kakšna bo skratka metoda alociranja količin. To je prva študija. Druga študija pa je podrobneje proučila gospodarske vplive. Predvsem je potrdila, kako pomembna je metoda dodeljevanja vključno s tem, kako bi uporabljali prihodke od licitiranja in kako bi se to porazdelilo med posameznimi sektorji. Druga študija pokazala tudi, da bi celoten učinek na EU pri takem prehodu bil pozitiven. V mislih imam ceno elektrike, potem skupni sektorski rezultati ter zaposlovanje. Rad bi omenil tudi to, da smo vključili različne deležnike skozi celoten ta proces. Ko smo razpravljali o trgovanju z emisijami SO2 in NOx, razprava je bila zelo poglobljena, vsi argumenti, ki so jih deležniki predstavili v preteklih letih, so komisiji zelo pomagali, da si je lahko izoblikovala svoje splošno mnenje na to temo. In v tem kontekstu seveda Pozdravljamo zanimanje parlamenta za to temo, še zlasti, ko gre za razumevanje tega, kakšna je interakcija med schemo trgovanja ter direktivo o industrijskih emisijah. Ob zaključku bi rad povedal še to, da smo sedaj v zaključni fazi analize, obe študiji sta pri koncu in pričakovati je, da bo odločitev ali nadaljevati z predlogom za schemo za trgovanje z emisijami za SO2 in NOx, ta odločitev naj bi bila sprejeta v kratkem času. Seveda pa moramo razumeti, katere so koristi in prednosti, ki bi jih prinesla uvedba scheme za trgovanje z emisijami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kramer. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tako sem se priglasil k besedi, zaradi tega, ker sem poročevalec z revizijo direktive IPPC, ki smo jo praktično šele pripravili in zelo pozorno in z velikim zanimanjem spremljam dejstvo, da komisija že dela na novem instrumentu za zmanjšanje onesaževanja zraka. Tukaj imam veliko kritičnih vprašanj. Slišal pa sem tudi izjavo komisije, Ja, ki jo razumem tako, da nismo na poti novega predloga, ampak smo še vedno v fazi, v kateri se izvajajo študije, presoje vplivov in kjer se preverja učinkovitost instrumentov. Zelo odkrit bom. Zelo kritičen in skeptičen sem, kar zadeva razmišljanje komisije. Imamo eh, direktivo o trgovanju z emisijami, ki velja. Sicer ni neki strašni vzgled, ampak zelo smo se morali naprezati, da smo do tega prišli in dosegli velik uspeh. In sicer, kjer smo od, omejili odstopanja od najboljših praks in vrednosti ki jih je mogoče najti v gospodarstvu. Ta novi člen se mora najprej izkazati v praksi. In to bo odprlo veliko možnosti za mm, pravnike, ki bojo lahko cepili in poskušali najti razloge za to, zakaj to ne bi delovalo. Ampak iz mnogih držav članic sem že dobil informacije, tudi iz tistih, ki niso dobro izvajale direktive IPPC na najboljši način, da naj bi dovolili, da zadeva začne učinkovati. Ta instrument, ki trenutno velja, bi morali bolje uporabiti za eh, ureditev trgovanja z emisijami. Mislim, da je napačni čas eh, za razmišljanje o tem, kakšen bi bil nov instrument eh, za industrijskih za industrijske obrate, velike eh, obrate. Tukaj vidim veliko praktičnih problemov, o katerih eh, Evropska komisija sploh ne razmišlja. Zato si postavljam vprašanje in to vprašanje postavljam tudi komisiji, kako deluje sistem, v katere mejne vrednosti, kjer so opredeljene mejne vrednosti za nek eh, industrijski objekt, na osnovi trgovanja in kako deluje sistem, pri katerem velike sežigalnice delujejo paralelno, z svojimi vrednosti paralelno z trgovanjem, z emisijami. Kako državam, katerih imajo razvito zakonodajo, kjer imajo eh, dobre kriterije in jih tudi izvajo, ki so tudi eh, uspešni pri tem, zakaj želimo tem državam nadomestiti obstoječ sistem, ki deluje z nečim novim. Ali pa si komisija predstavlja, da bi morali odpraviti nacionalno zakonodajo oziroma ta ne bi smela veljati, tako da bi začela delovati trgovanje z emisijami. Z trgovanjem z emisijami kar zadeva onesnaževalce zraka, imamo dobre izkušnje v nekaterih eh, svetovnih regijah. To deluje zato, ker je trgovanje organizirano lokalno in regionalno. Če pa sem prav razumel komisijo, želi uvesti vse evropski sistem na tem področju. Pri sistemu zgorevanja CO2 ne povem, da nam ni uspelo pravično eh, doseči pravičnega razdeljevanja pravic? Zakaj bi to pri zračnih onesnaževalcih bolje funkcioniralo? Če vzamemo zelo razliko situacijo v državah članicah, imamo države članice, ki so tukaj zelo napredne, kar zadeva emisije, v drugih državah pa se praktično nič ne dogaja. Bi lahko preprečili omejitev teh politik, če bomo uvedli mejne vrednosti za SO2 in NOx. In ali ne bomo državam predpisali nekatere zadeve oziroma prepovedali določene zadeve, ki so jih imeli predpisane že v prejšnjih letih. Eh, vedno znova slišimo, kako pomemben je integriran pristop. Pri industrijskih objektih imamo različne emisije škodljivih snovi v vodo, v zrak, v v tla, onesnaževanje zraka je samo en del teh emisij. Integriran pristop pomeni, da zmanjšamo eno škodljivo snov in pri drugi dopuščamo povečanje, tako da ostane obrat konkurenčen. A je to sploh še združljivo z integriranim pristopom, vaš predlog namreč? To so tri konkretna vprašanja, ki jih imam na to temo. In kot že rečeno, Upam, da ne bo komisija tukaj prehitela sama sebo, ampak zelo dobro razmisli o tem, kakšne posledice bi imel, imela sprememba zakonodaje na področju onesnaževanja zraka. Hvala lepa. Imam štiri prigleda, prijave k besedi. Restrozi, Lindström, še kdo? k tej točki ali naslednji točki? Točka 7 z 23. Točko 7 bomo še obravnavali, tukaj tudi gre za trgovanje z emisijami, za emisijske potrdila. Tam ste poročevalec. Gospod Grot, dve minuti za vsako, kar se strinjate s tem. Imamo še eno poročilo, ki nas čaka kasneje. Kriton Arzinis. E, hvala lepa, gospod predsedujoča. Vprašal bi komisijo, ali ima neke cilje glede SO2 in NOX. Mora bi imeti neki minimalno ceno za toplogredne pline in njihove emisije tako CO2, eno X in SO2. V ETS-u je mnogo napak in težav. 2009 smo imeli veliko skrbo z temi kuponi. Kako bomo preprečili takšne napake v prihodnje? lahko bomo vključili NOx in SO2. Hvala lepa. Uh, uh, Gospa Weisgerber. Nadaljevali bi tam, kjer je gospod Kramer že postavil vprašanje. Načeloma so industrijske emisije NOx in SO2 so se zmanjšale v zadnjih letih in pričakujemo nadaljne upadanje tega upadanje teh eh, vrednosti. Direktiva, ki smo jo prekratki sprejeli glede industrijskih emisij, bo poskrbela za to, da naj bi te emisije padle še za 47 pri 1x in 66 odstotkov pri SO2. To pravzaprav že ustreza ciljev, ki jih imamo po strategiji glede onesnaževanja zraka različni akteri, tudi nevladne organizacije, kar je zanimivo. Eh, podjetja in države članice izražajo zaskrbljenost glede stroškovne učinkovitosti in tudi izvedljivosti eh, vse evropskega trgovanja z eh, emisijami NOx in SO2. Zato imam vprašanje, kaj komisija pričakuje od tega novega sistema trgovanja z emisijami, kakšno dodano vrednost pričakuje in na njo upa če pride z določenim hmenjih vrednosti na trgovanje z emisijami, a to ne bo vplivalo na dodatne obremenitve in ne v nadaljne zmanjševanje emisij. Zakaj bi torej prišli iz nekega sistema, ki deluje, ki je pripeljal do zmanjšanja emisij, saj smo dosegli cilje, kar zadeva ohranjanje čisto zračnosti zraka. To je nekaj, česar ne razumem in tukaj se popolnoma strinjam s kolegom Kramerjem. Euh, euh, Gospod eh, Rossi. Hvala, predsedujoče. Imam dve vprašanje. še vedno imam velike pomislike, kar zadeva dražbo teh kuponov, emisijskih kuponov. Ne želimo si, da bi prihajalo do finančnih špekulacij na tem področju. Na vsak način se želimo izogniti k vzpostavitvi neke borze za dražbo teh eh, pravic, tako da bi lahko razvijali derivate na osnovi domnevne vrednosti eh, teh eh, kuponov. To se mi zdi pomembno spričo krize, v kateri smo. Drugo vprašanje, kako lahko nadzorujemo rezultate? in delovanje v državah članicah. 50% um, naj bi prišlo prihodkov iz tih um, dražb in to naj bi države članice uporabile za vlaganja v večjo okoljsko učinkovito zmanjšanje nasnaženja. Države članice bodo odločali, kako se bo porabilo 50 odstotkov prihodkov iz um, licitacij in komisija mora samo obvestiti o tem, Eh, kaj bodo s temi prihodki naredili, ali pa vendarle obstaja še kakšna možnost za posredovanje komisije. Se je obleduje preostalih 50 odstotkov, ali lahko z preostalimi 50 odstotki država eh, članica naredi karkoli in eh, ni tukaj nobenega nadzora. Oui. I would like to make also a couple of points. Uh, Gospod Skelekakis, eh, podal bi nekaj komentarjev glede izkušenj z ETS-om in mehanizmom, ki jih uvaja. Sploh na področju mehanizmov eh, čistega razvoja, pa tudi na drugih področjih vidimo eh, negativne posledice. komisijo sem razumel tako, da prvič opisuje, kako nameravajo reševati problem tega, kdo je pristojen za nepravilnosti na trgu. na e, trgu trgovanja z emisijami, kar zadeva konkurenco. Kdo je torej tu najbolj odgovoren za nepravilnosti. Imamo celo vrsto vprašanj glede scheme, ki je primerna za sistem trgovanja CO2. je globalnega pomena. Zato je primeren za sistem trgovanja. V primeru SOX-ov in NOX-ov imamo tudi bolj lokalne parametre, torej imamo bolj lokalno omejene vplive kot pri CO2. -ju. Zato moramo biti zelo previdni in dobro premisliti, preden se spustimo v tako poslovščino pogledati moramo tudi drugačne možne načine delovanja, preden preidemo na sistem trgovanja z emisijami SOX in NOX. Preden preidemo na to, moramo vsaj najti razloge za težave, ki jih imamo z ETS-om. Gospod Grote. Hvala, predsedujoča. Pri vključitvi letalstva v trgovanje z emisijami smo eh, z veliko truda dosegli nekaj v Evropskem parlamentu in komisija je takrat eh, dejala, da bo glede emisijah NOX-a v letalstvu nekaj predložila. Nekoliko sem presenečen in razumem In razumem gospoda Kramerja, mislim, da bi morali eh, začeti z letalstvom, ne pa z industrijskimi emisijami. In eh, glede letalstva niste podali nobenega predloga, kar smo zahtevali tudi eh, že pisno skupaj z zapročevalci v senci, kako je zdaj s predlogi na tem področju, kar zadeva CDM. To je pravkar omenjal kolega. Tukaj imamo zelo velike napake v trgovanju z. tukaj imamo velike nepravilnosti sploh pri HF20, kjer imamo zelo škodljive posledice. Tukaj mednarodno lahko uporabljamo mehanizme, kot je CDM. In na tem področju prihaja do hudih nepravilnosti. Zato me zanima, kaj namerava komisija storiti, da bo odpravila te pomanjkljivosti in da zapre luknje na področju CDM-a. Hvala lepa. Komisijo bi prosila za odgovore čim krajše, če le gre. Okay, Hvala lepa. Poskušal bom odgovoriti na večino vprašanj. Veliko odgovorov je namenjenih. Eh, kolegom iz ukrepa eh, na področju podnebja in bom prepustal vodovali njim, kako bi eh, ta sistem deloval paralelno z menjimi vrednostmi. Kot rečeno, smo, smo si želimo gledati različne sisteme, kakšen bi bil najbolj primeren. in najti tisto rešitev, ki bo najbolje eh, dopolnili sistem eh, mejnih vrednosti. To se pravi, da ne bomo stvari nadomeščali, kot sem že dejal v svoji predstavitvi, bi morda morali razviti minimalne varovalke, mogoče mejne vrednosti glede emisij, ki bi nam omogočale reševanje lokalnih eh, problemov zaradi uvedbe trgovanja. Lokalno onesnaževanje je prav gotovo nekaj, s čimer se ukvarjamo in to si moramo bolj natančno pogledati. Trenutni model nam še ni dal jasnih odgovorov. Kar zadeva raven, smo razmišljali o vseevropskem sistemu lahko pa si predstavljamo tudi sistem, pogledali pa smo si tudi sisteme, ki zajemajo samo neke regije ali pa lokalnih eh, skupnosti. Potrebujemo pa evropska pravila, ne glede na to, kje bomo uvedli ta sistem. In večja je regija, kjer deluje tak sistem, večja bo tudi učinkovitost glede stroškov in bo, lažje bo doseči cilje, kar zadeva različna izhodišča in možnost, da bi kaznovali eh, zgodnje ukrepanje. Povedati moram, da smo že od vsega začetka iskali sisteme, ki bi dosegli enake cilje, kar zadeva okolje, kot ga imamo v okviru direktive o industrijskih emisijah direktiva o industrijskih emisijah, kar zadeva vplive na okolje, predstavlja referenco za vse naše študije in vedno smo primerjali izide potencijalnega sistema trgovanja z našimi referencami in referenčnim scenarijem, tako da bi zagotovili, da bi izbran scenarij dosegel vsaj to, kar dosega direktiva. Kar zadeva Eh, določitev plafona za emisije bi to temeljilo. bi to temeljilo na sistemu BAT za vse industrijske obrate. Nismo si pogledali posebne, eh, posebej cene, ki bi bila uvedena, kar zadeva integriran pristop v direktivi IPPC e in eh, direktivi o industrijskih emisijah. Naj vas eh, spomnim, da bi ohranili tudi druge kriterije, torej vsa druga možna onesnaževanja objektov lahko ostanejo zapisana v dovoljenjih, eh, torej različne omejitve emisij in pa tudi maksimalne vrednosti emisij. s tem trgovanjem bi uvedli za izpremembo sistema in trenutno si, si ogledujemo samo, kakšni so rezultati študij, pa tudi eh, sprejemam odzive od različnih jedeličnikov in vse skupaj bomo ustrezno upoštevali, preden bomo sprijeli odločitev glede tega, ali takšen sistem sploh uvajati ali ne. Kar zadeva dodano vrednost sistema. kakšna je v, po mnenju komisije. Kot rečeno, smo se ogledali sistem, ki bi potencijalno pripeljal do večje stroškovne učinkovitosti in bi omogočal dosegati boljše okoljske cilje. Torej doseči več in to bo z manjšimi stroški. To je bilo izhodišče naše študije. Potem pa smo se ogledali, kako bi delovali različni scenariji. Okay, I'll leave it uh, at that. Yeah, thank you. Merci. S tem bi zaključil. Predlagam, ker gre za bolj ali manj isto temo, da zdaj obravnavamo še 23. točko, kjer gre za izvajanje evropske zakonodaje torej okoljske zakonodaje na področju trgovanja. Gospod Korus iz komisije, kar zadeva kredite, ki prihajajo iz HFC projektov, parlament, eh, in svet sta dala komisiji pristojnost za pripravo mednarodnih standardov za mednarodne kredite, ki začenja veljati januarja 2013. Kot je komisarka Hedegardova povedala prejšnji teden v parlamentu, je komisija pripravila predlog. predlog, predlog In zdaj smo pripravili predlog glede HFC, ki bo začel veljati čim prej, to se pravi 1. Eh, januarja 2013. To se nanaša na 25 projektov, ki se bodo izvajali en odstotek vseh projektov, ki pa uh, predstavljajo polovico vseh uh, emisijskih kuponov, ki so bili doslej izdani. Istočasno uh, smo eh, pripravili eh, ustrezne dokumente, bi nas zanimalo tudi mnenje parlamenta glede teh eh, pripravljenih dokumentov. Tukaj ne gre za to, da bi manj pravic zagotavljali, gre za to, da bi dosegli trg, ki bo omogočal boljše mednarodne mm, pravice in kupone, ki bodo poštevali tudi ceno oglika Evropski parlament je eh, komisijo zaprosil, da prouči nadzor nad trgom in ugotovi, kaj bi bilo še treba storiti. Komisija trenutno pripravlja sporočilo na to temo, ki ga naj bi parlament dobil v naslednjih mesecih. Kar zadeva ceno, eh, ceno komisija še nima neke ciljne eh, cene za to trgovanje. Gre za eh, stroškovno učinkovitost in vidimo, da imamo posledico krize, ki je pripeljala tudi do tega, da bomo imeli večje zmanjšanje emisij, eh, kot smo ga imeli 30, bolj kot 20 odstotkov. Polovica prihodkov ETS-a bi eh, morajo države članice nameniti za reševanje okoljskih problemov. To je bila obveza, ki so jo prevzele države članice. Komisija to pod... pripravlja poročilo o tem, ki ga bo posredovala parlamento. E, to se pravi, da zadeve spremljamo, upajmo, da bo to storil tudi parlament, kar zadeva letalstvo, so države. Eh, članice dejali, da bodo 100 odstotkov prihodkov uporabile za reševanje okoljskih vprašanj, kar zadeva 50 odstotkov eh, od industrijskih obratov. Tukaj eh, države članice lahko poročajo, nimajo pa nobene obveznosti to tudi storiti. Kar zadeva emisije NOx iz letalstva, se spomnim kakšne so bile zaveze, ko smo sprejeli zakonodajo, moja enota v komisiji se ukvarja z trgovanjem z emisijami v letalstvo. E, zato več o e, predlogu glede emisij NOx e, ne morem povedati, ampak odgovor je, da nismo na to pozabili, gospod Skilakakis. Prosim, bodite zelo kratki. Bom kratek. Najprej bi se zahvalil komisiji za to, ker se je premaknila in se zahvaljujem za informacijo. Kolege pa bi informiral o tem, da je notranji investicija z stroškom kapitala 10 odstotkov 78 odstotkov torej, kar smo dejali, je bilo popolnoma res. In to tudi pomeni, Ti projekti HFC so napredovali, tukaj se je že generiralo zelo veliko denarja in mislim, da moramo delovati kot odbor in kot parlament in ugotoviti, kaj lahko naredimo do konca 2012. Komisija je pravila svoje delo, zdaj pa je na nas, da delujemo in se povežemo z našimi državami članicami. Gospod Gerbrandi. Hvala lepa, čisto na kratko. Kot kolega Skirekaki se zelo pozdravljam, da se je komisija tukaj premaknila vendar pa nam to še vedno omogoča dve leti izmikanja uporabi zakonodaje. Sam pritiskam na mojo vlado, ampak ena rešitev bi lahko bila, če bi bila komisija pripravljena o tem govoriti z evropskimi poslovneži, z podjetji. Se morajo razumeti, da gre samo za luknjo v trenutni zakonodaji in da ta zakonodaja nima namena imeti takih stranskih učinkov. Tako da bi oni svoje poslovne kruge pozvali, da ne uporabljajo teh lukenj. Je komisija pripravljena to storiti? Prosim, če na kratko odgovorite na to vprašanje. Hvala lepa. Od, uh, kar je avgusta komisarka Hedega predstavila ta predlog, smo dobili veliko iz Business Europe, kar je zapisano na spletni strani komisije iz razlogov preglednosti. Videli boste, da Business Europe ni popolnoma naklonjen predlogom komisije, ampak predlaga ampak pričakujemo nadaljne sodelovanje izmenjavo. Komisija bo pripravila ukrep za čim prejšnji datum pred 1. Ja, januarjem 2013. Eh, pred tem datumom komisarka ne more sprejeti ničesar. Hvala lepa. In s tem prehajamo na zadnjo točko na današnjem dnevnem redu in sicer gre za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013. Gospod Gerbrandi ima besedo, ker je poročevalec. Hvala, gospod predsedujoče. Najlepše smo si prihranili za konec. Zahvaljujem se pri kolegih, ki so še prisotni na seji. Ko gre za novo finančno perspektivo, moramo ugotoviti, da je interes zelo velik. Gre namreč za finančni okvir do leta 2020. Tega namreč tukaj določamo. In s tem tudi vidimo, kako statičen je današnji sistem. Danes v letu 2010 določamo finančni okvir do leta 2020. Tukaj je nekaj podobno kot petletni eh, plani Sovjetske zveze, mogoče nekoliko, smo nekoliko ponižujoče gledali na te načrte, mi pa delamo načrt za deset let. Gre za to, kar smo odločili v letu 2005 še pod vodstvom Tonija Blera. Danes tako deluje. Decembra 2005 se določi, je bilo določeno, kako bomo danes 2010 in do leta 2013 porabljali naš denar. Zato je naša ambicija pripraviti ustrezno finančno perspektivo. In zato je še tako pomembno, da ohranimo svoje stališče v odnosu do sveta. Gre za celotno proračunsko načrtovanje v naslednjih eh, letih. Sam sem eh, pripravil svoje poročilo, 1500 znakov v mojem imenu, to je bila moja naloga. Seveda nisem toliko krat zapisal svojega imena, da sem prišel do ustreznega števila znakov, ampak sem zapisal nekaj drugega. Zelo sem se pa omejil in zadevo tudi povzel v angleščini samo. Potrebujem pa vašo pomoč pri nadaljnjem preciziranju eh, mojega mnenja. Spraševal sem se, kako bi lahko to čim bolje vplivalo na poročilo o proračunu iz odbora Sure. V odboru Sure je tudi nekaj predstavnikov odbora za okolje. Kolega Bas Eichhout je tam in tudi kdo, in gospa Hauk in tam zastopamo tudi interese našega odbora. Ne bom govoril o posameznih eh, proračunskih vrsticah. V mojem mnenju mi je šlo za vizijo prihodnosti, kar zadeva trajnostni razvoj v Evropi. Če nam bo uspelo to vizijo prihodnosti vključiti tudi v končno poročilo parlamenta, potem bomo dosegli tudi nekaj na področju okolja. O tem je govorila tudi direktorica Evropske agencije za okolje danes. Gre za integriranje, eh, za integracijo okoljskih vprašanj v vse druge politike, o tem večkrat govorimo na našem odboru, zdaj gre za reformo skupne kmetijske politike, ribiške politike, prometne politike in tako naprej. Na vseh tih področjih moramo vključiti tudi okoljsko eh, komponento. To sporočilo moramo eh, še poudariti. Integracija okoljsko, torej vključitev okoljske politike v druge politike je izjemnega pomena. To velja tudi za subvencije, pri čemer moramo zelo paziti na to, katere subvencije so negativne za okolje. To ni nič novega, to eh, je ugotovilo že G20 eh, na eh, sestanku v Nagoji. Tam so bili tudi sami in zato tudi sami nosimo odgovornost tega. Eh, tudi Clinton je v ekonomistu eh, govoril o tem, da je tudi ekonomsko upravičeno, če delujemo okoljsko trajnostno. Mislim, da lahko gospodarimo samo, če upoštevamo načela trajnosti. Gospa Maklejt je govorila tudi o, patentov, o, o patentih, o zelenih tehnologijah te zadeve dobro funkcionirajo v Evropi, ampak na kitajskem se prav tako zelo trudijo in če ne bomo pazili, nas bo kitajska tukaj prihitela ne za delovno silo, ampak za inovacijami. In če upoštevamo, da smo bili zgodovinsko gledano tukaj vedno v dobrem položaju, Tako vidimo, da bomo dobili velike težave, če ne bomo pasili, da ohranimo to konkurenčno prednost. Trajna zdržnost je pomembna tudi zato, ker imamo omejene vire in zato se tudi Kitajska zelo zauzema na tem področju. Surovine postajajo vse dražje in red. ti primeri, ki so bili nekoč eh, v medijih, postajajo vse bogatejši in pogostejši. In pri določenih eh, sorovinah, pri štirih sorovinah, kot je povedala gospa Maglej, nimamo nobenih zalog v Evropi. Potem je treba upoštevati tudi vedno bolj strogo eh, okoljsko zakonodajo, tudi to je gonilo za poltrajnostno gospodarjenje pa tudi potrošniki so tukaj. Pred tremi tedni je veliki koncert Unilever dejal, da nameravajo 2020 eh, biti popolnoma trajnostni, popolnoma vzdržni pri svoji proizvodni. To temelji tudi na vedenju potrošnikov. Nestle je moral tudi ugotoviti, da pri proizvodih iz palmovega olja da se sooča z bojkotom potrošnikov zaradi netrajnostnega pridobivanja eh, te surovine. Vse te zadeve si želim eh, videti zapisane v poročilo o finančnem okviru. Če hočemo argumentirati dolgoročno, moramo argumentirati tudi z denarjem. V Evropi imamo dokaj Imamo zelo mali proračun za okoli 450 milijonov. Če si pogledamo naš seznam želja, bi potrebovali bistveno več eh, sredstev, pa tudi če si pogledamo obljube. 5,8 milijard evrov bi potrebovali v naslednjem letu. V Kopenhagnu smo prevzeli obveznosti za boj proti sekanju gozdov se to bi potrebovali 80 milijard. To so ogromne vsote denarja in vsega tega ne bomo mogli črpati iz eh, evropskega proračuna in to vse skupaj tudi ne more biti. Ne morejo biti javne finance. Treba bo sodelovati tudi z zasebnim gospodarstvom. Teh zneskov nisem omenjal v moje poročilo in to namenoma. Na vsak način pa je treba poskrbeti za to, da bo Evropa imela dovolj sredstev na voljo za doseganje pomembnih ciljev na področju okoljske politike. Naj tudi povem, da se zelo veselim odzivov mojih kolegov. Kot sem že povedal, je poročilo samo košček mozaika v poročilo gospoda Garige, v odboru Sure, bo, ki ga vodi gospa Hauk. Tam si bomo prizadevali za upoštevanje vseh teh vidikov poročilo. Bo, eh, Najlepša hvala. Dan. Tak for det. Eh, jeg vil også gerne takke for eh, ordfører. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil poročevalcu za uvodno izjavo in za upravljeno delo. Mislim, da je prav, da danes razpravljamo o tem poročilu. Tako je potem, ko je gospa Megled predstavila svoje poročilo o okolju v Evropu, Evropi v letu 2010, kajti veliko zaključkov v tem poročilu jih, jih moramo vključiti v naše delo. Rad bi pa podal nekaj predlogov za izboljšanje poročila. Poročilo je zelo dobro in seveda lahko podpremo pristop poročevalca, imam pa nekaj predlogov, kot sem že dejal, zato, da bi poročilo bilo še boljše. Podariti moramo, da je zelo pozitivno, da imamo v Evropski uniji finančno perspektive imamo načrtovanje, ki je dosti bolj dolgoročno kot v nekaterih državah članicah. Veliko krat se države članice soočajo s problemom, da zelo kratkoročno načrtujejo svoje politike. Rezultat tega je, da imajo novo politiko vsako leto. Mi pa imamo bolj dolgoročno načrtovanje in zato potrebujemo spremembe v strukturnem načrtovanju. To je seveda treba izkoristiti, kajti če imamo slabe odločitve, ki so negativne za okolje, je rezultat zelo resen. Podariti je treba torej, da naš proračun ne bi smel podpirati politiko v državah članicah, ki bi negativno vplival na okolje. Obstaja nažalost zelo veliko primerov za to, da se evropska sredstva uporablja za projekte, ki so v nasprotju z našimi cilji na področju okolja. Takšen pristop moramo zauzeti. Poleg tega pa je treba premisliti, kako lahko uporabimo vire, ki jih imamo, za pozitiven inštrument, če želimo res um, doseči korenite spremembe v državah članicah. Tukaj mislim predvsem na skupno kmetijsko politiko, ki je področje, kjer resnično lahko najdemo veliko možnosti za to. Mislim, da smo lahko dosti bolj specifični glede predlogov v tem mnenju, da pogledamo kako bi lahko zastavili pogoje za porabljanje sredstev za okolje. Vem, da si ostalo vprašanje, kako zelo podrobno mora biti takšno poročilo, vendar pa, ko govorimo o SKP, treba poštevati, kako zelo pomembno je to poročilo. naši kolegi v drugih odborih imajo ravno takšen problem. Poleg tega pa imamo veliko različnih načinov za to, kako lahko merimo okoljske posledice, okoljske kazalnike in podariti moramo, da v tem odboru premišljujemo, o razpravi po BDP-ju na zelo pozoren način in da premišljujemo tako o pozitivnih in negativnih posledicah za okolje. To sem želel povedati danes. Nekatere stvari sem že podal v pisni obliki, kot sem že dejal. Mislim, da je poročevalec zauzel zelo dober pristop in da bomo imeli zelo dobro poročilo. Najlepša hvala. Ferrero. Fernandez. Se opravičujem, gospod Fernandez. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sam bi rad pozdravil delo poročevalcev in podal tudi nekaj predlogov v naslednjih proč, eh, finančnih perspektivih bomo upoštevali za osnovo strategijo Evropa 2020. Mislim, da je treba to strategijo tudi omenjati. Cilj je namreč zelo jasen in vsi ga poznamo. To je 2020-2020, zmanjšati treba emisije CO2 za 20 odstotkov do 2020, zvišati je treba energetsko učinkovito za 20 odstotkov in pa povečati delež uporabe mlihirov energije za 20 odstotkov. To je zelo pomembno, da to vemo in komisija je treba, je, komisija mora povdariti, če se strinja z našo strategijo. takšna Evropa namreč potrebuje financiranje. Nimamo namreč dovolj sredstev za delo, ki ga želimo opraviti. Pomembno je tudi, da mi podamo naše mnenje o tem, če se strinjamo s to pobudo. Če se resnično strinjamo s, s, to, s tem pomembnim projektom, Evropa, ki bo učinkovito porabljala energijo. Rad bi povdaril še naslednje. Na vseh področjih je treba poštevati transparentnost. Pri varstvu okolja pa je to še toliko bolj pomembno. Moramo namreč vedeti, kam bodo šla sredstva, kakšna, kakšne projekte bodo z njimi financirali za to, da bomo lahko na boljši način uporabili naša sredstva in pregledati, če se ta sredstva uporablja za pravile namene in če se projekti resnično izvajajo. Zato mislim, da je zelo pomembno, da v naslednjem proračunu. Objavimo, zakaj smo porabili ta sredstva. Hvala lepa. Eh, Gospa Haug. Ja, ähm. Najlepša hvala. takoj bi rada povedala, da nimam kaj dosti več eh, dodati k temu, kar je že predstavil Jan. Rada bi videla, da povdarimo določene vidike, kot je že povedal Jose Manuel, in to je integriran pristop. V parlamentu smo že storili to, da delamo na podlagi strategije Evropa 2020. Gre za modr, trajnostni in vključujoč razvoj in vključujoč rast. Torej, mi moramo torej podpreti integriran pristop tudi za naš del in to je varstvo okolja. Torej, da vključimo cilj v določeni politiki. To pomeni, da se cilju daje prednost, pred dvema, vendar pa, da ga ne moremo doseči brez dveh ostalih ciljev. To je treba tukaj povdariti. Tukaj kmetijska politika odigra pomembno vlogo, istočasno pa tudi kohezijska politika. Zato bi rada povabila vse kolegice in kolege, da pridejo 13. januarja v, na sejo našega odbora ŠUR, kjer se bomo ukvarjali s sektorskimi vprašanji in 13. januarja začnemo z kmetijsko politiko. Zelo dobro bi bilo, da ne bodo tam sodelovali samo člani odbora za kmetijstvo in tam izrazili svoje želje, ampak da so prisotni tudi politiki, ki se ukvarjajo z varstvom okolja, da tam opozorijo na določene zadeve, ki jih je treba vključiti, ki je treba stvari spremeniti in tako dalje. Imamo že cela vrsta predlogov za to, kako lahko to storimo. Pogrešam pa, zato smo namreč tudi pristojni, kaj bomo storili v primerih katastrof. Bomo to enostavno izključili, tega sploh ne omenili ali pa da bi to vključili že v naslednji finančni perspektivi. Mogoče pa bomo zato uvedli popolnoma ločen inštrument. Mislim, da je treba o tem še premisliti, imamo sicer še nekaj časa. Kar pa zadeva delovni dokument, tukaj lahko samo rečem, da ko govorimo o najmočnejšem orodju, mislim, da tukaj pretiravamo. Naša zakonodaja je najmočnejše in mogoče tudi sodelovanje s našim proračunom. V sedanji finančni perspektivi nismo imeli preveč sredstev, zato bi želela, da vključimo ta integriran pristop v naslednji finančni perspektivi, da bi lahko dosegli naše cilje. In še kot zadnje. Če govorimo o modrem razvoju, potem ne smemo misliti samo na programe raziskav razvoj, ampak tudi šolstvo, imeti pač mi tudi šolstvo in izobraževanje. To omenjamo v točki 7, kjer piše, da potrebujemo tudi dovolj sredstev za izobraževanje. Mislim pa, da je to treba še izdelati. Najboljši cilji namreč ne služijo nečemur, če v državah članicah nimamo dovolj oseb, ki, ki bi vedno upoštevali trajnostno rast. Če podjetja ne morejo prestopiti iz ustvarjena dobička v trajnostni pristop, to potem ničemor ne služi. Mislim torej, da moramo začeti z spremembami v izobraževanju in urjenju naših mehanikov, ki so sicer dobri, vendar pa ne potrebujemo samo dobrih eh, inženirjev, strojnikov, ampak potrebujemo tiste, ki bodo upoštevali trajnostno rast. To so predlogi za to poročilo, da bi še dopolnili to stran. bomo poleg tega imeli še druge predloge. Res pa je, da se strinjam s tem, da moramo poskrbeti za to, da bomo izvajali vse te predloge, ki jih imamo tukaj. Peter Lize, najlepša hvala. Najlepša hvala Jan Gebrandi in Jute Haug, ki sta najpomembnejši osebi v, tem, v tej razpravi. Leta 2005 je leto, ko smo sprejeli sedanje finančne perspektive, leta 2007 smo sprejeli strategijo 2020-2020. Sedaj pa je čas za to, da prilagodimo finančno perspektivo na to strategijo. Prejšnji teden smo se dogovorili, da želimo to povečati na 30 odstotkov. EPP meni, da sedaj ni pravi trenutek, vendar pa mislim, da bi nam to uspelo v naslednji finančni perspektivi, torej da bi resnično sprejeli 30 odstotkov, da bi lahko čim bolj zaščitili naše podnebje. Da lahko gremo še dlje v Evropi. Mi moramo torej računati na teh 30 odstotkov, potrebujemo pa seveda finančna sredstva, zato to ne bo lahko. Ne bo lahko, da bomo dosegli podporo v državah članicah za ta finančna sredstva, kaj ti v državah članicah bodo težko sprejeli še bolj velikopotezne cilje, kot jih že imamo na področju varstva okolja. Zato mislim, da moramo to vsi upoštevati. In da ne popustimo glede teh ciljev, čeprav zdaj potekajo razprave, da so ti cilji pre, velikopotezni, če si tega res želimo, potem moramo to upoštevati tudi v finančni perspektivi. Hvala lepa. Mm, merci, Peter. Jan... Hvala lepa, Peter. Jan, čisto na kratko, zaključek, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čisto na kratko. Strinjam se skoraj z vsem, kar smo slišali od naših kolegov strinjam se skoraj glede te, vsega, kar so tukaj predlagali. To bom upošteval v mojem konceptu 2020-2020. Je nekaj, kar moramo eksplicitno omeniti. Omeniti je treba tudi strategijo EU 2020. Oba koncepta je treba omeniti. Gospod Fernandež, omenili ste zelo pomembno vprašanje. Seveda, pa bom storil vse, kar lahko glede vašega predloga. Škoda bi bila, če bi glavno sporočilo bilo razvodenilo. Premislil bom o besedilu. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše delo. časovni rok za predlog Slimpije 14. decembra. 26. februarja bomo glasovali v odboru, aprila pa na plena zasedanju. Se je zaključena.